gospa predsedujoča äh, nadaljujemo z zasedanjem zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo ima kdo kak ugovor ne zapisnik je torej sprejet Zdaj bomo nadaljevali z dnevnim redom. Najprej bomo slišali izjavi sveta in komisije na temo razmere v Mozambiku, Malaviju in Zimbabveju po ciklonu Idaji. Svet nekoliko zamuja. Še vedno so na zasedanju odbora, zato bomo zadeve Danes počeli v nekoliko spremenjenem vrstnem redu. Na začetku dobi besedo kar komisar. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. V imenu komisije želim najprej osebno izraziti sožalje družinam in prijateljem stotinam žrtev v Mozambiku, Malaviju in Zimbabveju. Milijoni, ki jih je ta nesreča prizadela, so prav gotovo v naših mislih. V tej dvorani sem že večkrat ponovil, da je bistvo Evrope solidarnost. Ne samo v Evropi, ampak tudi zunaj Evrope. Vsem trem državam smo namenili nujna sredstva, pomoč v blagu in tudi strokovno pomoč na terenu. Naj povzamem evropski odziv na to katastrofo. Najprej, kar zadeva financiranje. Nekaj ur po tem, ko je ciklon prišel na kopno, smo takoj sprostili pomoč v višini 3,5 milijona evrov. Prav tako smo zagotovili zračno pomoč za tiste skupnosti, ki so ostale odrezane od preostalega sveta, zagotovili smo zatočišča in tudi sanitarije. 9. aprila smo mobilizirali še 12 milijonov pomoč, eh, pomoči. Prav tako smo zagotovili hrano in zdravila. Humanitarna pomoč EU vse skupaj znaša torej več kot 15 milijonov evrov pomoč v blagu. 4 milijona evrov smo namenili temu, s pomočjo civilnega mm, mehanizma oziroma mehanizma za civilno zaščito EU smo lahko zagotovili veliko pomoči v blagu. Devet držav članic je sodelovalo pri tem. Portugalska, Španija, Francija, Avstrija, Luksemburg, Italija in Danska. Hvala tem državam. Prav tako smo na zahtevo mozambiških, malavijskih in zimbabvijskih oblasti zagotovili 57 eh, zemljevidov na osnovi satelitov Kopernikus. Prav tako smo takoj zagotovili pomoč v okviru epidemioloških strokovnjakov zato da smo zagotovili pomoč da bi preprečili izbruh kolere ali širjenje kolere prav tako smo poslali 13 ljudi v okviru evropskega mehanizma za civilno zaščito Prav tako smo poslali strokovnjake iz naših držav članic v te države. Ti ljudje so še zdaj v Mozambiku, kjer rešuje življenje na terenu. Naj omenim, kdo ti strokovnjaki so, zato ker res moramo ljudem pokazati, da lahko naše ekipe veliko pomagajo na terenu. Ti ljudje so še vedno v Mozambiku, zato ker so pravi junaki. Portugalska je poslala eno ekipo za iskanje in reševanje ter reševanje.